again. Good afternoon. Ponovno pozdravljeni vsi skupaj. Usedite se tisti, ki ste prišli na novo. Mm, pravkar smo zaključili s sestankom za zaprtimi vrati. Prosim za malo pozornosti. usedite se na svoja mesta, kajti nadaljevali bomo z našim zasedanjem in sicer se bomo ukvarjali s točko 10, evropska razsežnost v športu. Imeli bomo predstavitev strani gospe Emin Boskurt o osnutku mnenja. Zato je pristojen odbor za kulturo in izobraževanje. Poročilo se ukvarja z športom, tudi z različnimi vidiki športa, socialnim, kulturnim in tako naprej. In gospa Boskur, naša poročevalka, nam bo predstavila poročilo. Uh, ja, de... Najlepša hvala. poročilo o evropski razsežnosti v športu je povezano uh, s členom 165 Lizbonske pogodbe, ki uh, na nas prenaša tudi pristojnosti v zvezi s športom in tudi vloga odbora Libe je tukaj pomembna. Mm, še posebej je to pomembno, če si ogledate težave, ki se pojavljajo v športu, naprejšnje določanje izida tekem, korupcija in tako naprej. V časopisu vsak dan beremo o tem. Pa še drugi vidiki so uh, s tem, je povezano tudi trgovanje z ljudmi in z drogami, večkrat to vodi v diskriminacijo. In vse te teme so zelo pomembne za naš odbor Sama sem poročilo oblikovala na podlagi pogovorov eh, s številnimi sodelavci, z Evropsko komisijo, svetom, eh, z sindikati, s športnimi organizacijami, s civilno družbo. Govorila sem celo s FIFO in z UEFO, govorila sem z Europolom, Eurojustom in tudi Eh, stavnicami oziroma organizacijami za stave. To poročilo je zelo pomembno oziroma tema je pomembna. Poročilo mora biti kratko, ampak eh, tema je zelo obsežna, tako da sem se res potrudila, da bi vključila čim več vesela bom tudi komentarjev kolegov, predlogov sprememb in tako naprej. Resnično me skrbi vnaprejšnje določanje izida tekem, s tem se ukvarjam v enem odstavku, potem z dopingom v drugem. To so resnično aktualne teme in zelo škodijo športu na splošno. Tema vnaprejšnjega določanja izida tekem se vleče že nekaj časa in s tem je povezano tudi pranje denarja, včasih celo trgovina z ljudmi. Sama tukaj predlagam, da bi države članice morale združiti moči in uh, skupaj definirati uh, goljufije v športu kot del kazenskega prava. določanje izida tekem v nekaterih državah že preganje, v drugih državah pa to, tega ne obravnavajo kot kriminalno dejanje. Situacija se torej razlikuje v različnih državah članicah. Včasih ljudje, eh, ki so udreženi v naprejšnje določanje izida tekem, niso deležni nikakršnih sankcij. Sama tukaj predlaga, predlagam, da se uh, eh, zauzame stališče nične tolerance do korupcije v športu. Organizatori pogosto zahtevajo licence za podizvajalce, vendar bi zatem morali uh, vključiti tudi poseben um, pregled organizacije. Uh, naprečnega določanja tekem eh, so naprimer locirane na tajskem, pa eh, organizirajo tekme v Evropski uniji. Včasih je s tem povezana Rusija oziroma agenti prihajajo iz Rusije. In to so resnično vrata v korupcijo. Tukaj bi morali stvar bolje proučiti in vključiti tudi Europol. Europol bo moral vzpostaviti eh, neko preiskovalno skupino, da bo eh, ta lahko izvajala preiskave. Eh, korupcija zadeva številne evropske države. Na finskem je pred kratkim prišlo do takih problemov. Azijski agenti so delovali na finskem, ampak to se dogaja vse povsod. Eurojust izvaja preiskave to vrstnih dejanj in mislim, da je to prav. Vendar pa bi morali imeti tesnejšo povezavo med vodstvenimi organi v športu in pa takimi eh, organi pregona. Na ta način bi lahko očistili sektor in se bolje borili proti korupciji in goljufiji v športu. To bi povečalo tudi zaupanje javnosti v šport in tudi v nas same, da eh, se borimo proti goljufijam. Goljufije v športu tega eh, v tem poročilu ni oziroma se le omenja. S tem pa je povezana tema diskriminacije, dopinga in veliko drugih vidikov. Sama želim povedati, da bi rada očistila šport, končala z dejavnostmi dopinga, proti temu se je treba boriti. Imamo zakonodajo za varstvo zasebnosti in ogledati si moramo, kje lahko izboljšamo definicije in kakšna je pri tem vloga držav članic. Potem si moramo gledati tudi vlogo agentov, vlogo mladoletnih. 1100 eh, mladoletnih športnikov je bilo eh, predmet trgovanja z ljudmi. Eh, take so statistike in to resnično moramo ustaviti. Na ta način eh, je situacija postala zelo problematična in mladoletnim športnikom je tudi treba dati pogodbe, individualne pogodbe in posredniki, ki so tu udeleženi, morajo imeti prave licence. Potem pa diskriminacija. Ogledati si moramo najboljše prakse, to mora narediti Evropska komisija. Če boste prebrali sporočilo, pravzaprav ni. Eh, neke pobude za akcijski načrt in zanima me, kaj bo komisija pravzaprav naredila, da bo na tem področju pokazala svojo vodstveno vlogo, da bo diskriminacija iz športa izginila. Prosim vas za podporo za to poročilo, eh, kaj ti stvar je zelo pomembna. Hvala. Hvala, gospod Boskurt. Bi se rad kdo javil k besedi? Gre za evropsko razsežnost v športu. Ni prijav k besedi, gospod Papa Nikolao, izvolite. E, Hvala, predsednik. E, javil sem se zato, da bi se zahvalil poročevalki. Srinjam se z vsem, kar je povedala um, pridružujem se tudi temu, kar je povedala eh, glede boja proti korupciji in goljufijam v športu. V Grčiji je v zadnjih mesecih prišlo do eh, podobnega večjega primera goljufije v športu. Zdi se, da ljudje, ki so odgovorni za moštva, ustvarjajo pogoje, uh, da se o izidih odloča vnaprej. Tako se dogaja tudi v drugih eh, državah članicah in veliko drugih problemov je še, ki ste jih tudi omenjali. Naš primer eh, se zdaj preizkuje, ampak zdi se, da so ti ljudje povezani, v, povezani z nacionalno, z našo uh, nogometno zvezo in da delujejo na nacionalni ravni. Ko je stvar prišla na dan, so mnogi rekli, da bi morali na evropski ravni podati kakšno pobudo, eh, s katero bi zagotovili nek pregled oziroma nadzor nad situacijo. Morali bi si ogledati, kako delujejo nogometne zveze na mednarodni ravni. Zahvaljujem se za poročilo odbora za kulturo. Mislim, da prihaja ob pravem času. In po zaslugi Lizbonske pogodbe imamo tukaj pristojnosti, ki jih moramo izkoristiti. Ni več komentarjev? Ne. Mislim, da lahko določimo datum za vlaganje predlogov sprememb predlagan je bil 2. september do 6. zvečer. Se s tem strinjate? Da. Potem pa prehajamo na 11. točko. To pa je sprememba zakonika o šengenskih mejah in konvencije o izvajanju šengenskega sporazuma. Slišali bomo predstavitev strani komisije, poročevalec pa je naš kolega, gospod Papa Nikolav. Pred nekaj meseci je komisija sprejela predlog, da se spremeni šengenski zakonik in pa konvencija. Slišali bomo predstavitev. Ta tema je zelo kontroverzna že od vsega začetka. Potem pa nam bo svoje mnenje podal še gospod eh, Papa Nikolaov, naš poročevalec, polsko predsedstvo in drugi kolegi. Izgleda pa, da še vedno čakamo na predstavnika komisije. Deset minut smo, uh, prehitevamo, za deset minut prehitevamo naš dnevni red, presenetljivo. Uh, zato bi zdaj za deset minut prekinili zasedanje in počakali na komisijo. Mislim, da je tako prav, da bomo lahko potem vsi skupaj eh, slišali predstavitev komisije. Se vidimo čez deset minut. Hvala lepa za potrpljenje. We know that chances are, chances are that we dragged on delays, always some minutes behind. Mm, po navadi mm, zamujamo, ampak včasih se zgodi, da malce prehitevamo. tako da moramo tudi to upoštevati. No in zdaj bomo začeli z razpravo o predlogu o spremembi zakonika o šengenskih mejah in konvencijo o izvajanju šengenskega sporazuma, kjer imamo predstavniki komisije. Predstavniki komisije bomo podali besedo komisiji, potem pa še poročevalcu gospodu Papa Nikolao. Potem pa se bo začela razprava. Monika Moshamer je predstavnica komisije v tem primeru. Hvala lepa, iskreno se opravičujem, običajno. Računam s tem, da boste nekoliko hitri, ampak tokrat mi ni uspelo. Poskušala bom biti kratka, pa vendar natančna pri predstavitvi sprememb eh, zakonika v šengenskih menj konvencije o izvajanju šengenskega sporazuma v skladu z odločitve komisije v mesecu marcu. Torej gre za spremembe sprejete marca, ne, pa, ne gre pa za poziv sveta let, meseca junija. Podpredsednik, ki je povedal, da naj bi septembra podali predlogi, komisija bo to seveda storila, ampak to zdaj ni so spremembe kot odgovor na Evropski svet. Torej, prehajamo na marčevske predloge. Zakaj imamo te predloge sprememb? Gre za celotni zakonik eh, šengenskih meja. Eh, na osnovi izkušenj po petih letih smo si pogledali, kakšna je praksa, kaj dobro deluje, kje je, so potrebne izboljšave. Komisija je pripravila dve poročili, eno o žigosanju in eno o mejnih kontrolah, mejnem nadzoru. Tukaj smo sprejeli določene sklepe, zaključke, kar smo eh, prevedli v te spremembe zakonika v šengenskih mejah. Gre za možni sistem eh, izhoda vhoda, novi sistem izhoda vhoda in eh, podobno ni vključeno v teh eh, strokovnih tehničnih spremembah eh, šengenskega sporozuma oziroma zakonika. Tudi ne prenovitev konvencije o še, torej šengenskega sporozuma kot takega. Želeli so zmanjšati birokracijo in omogočiti še lažje prehajanje meje tam, kjer ni potrebno postavljati posebnih eh, ovir za prehajanje zunanjih meja. Bistvene spremembe so povezane z horizontalnimi vprašanji, gre za prilagoditev Lizbonske pogodbi, skozi celotno besedilo boste zdaj videli navajanje EU na mesto EC. Potem smo spremenili eh, prejšnje komitološke določbe in jih prilagodili Lizbonskemu režimu kot smo se odločili v medinstitucionalnem sporozumu. Tukaj imamo ustrezno formulacijo za delegirane akte, tako da boste to našli, ta standardni stavek o delegiranih aktih tudi v spremembah. Potem imamo prilagoditve, uskladitve z preostalo evropsko zakonodajo, ki je bila medtem sprejeta vizumski kodeks in pa tudi direktivo o vračanju. Te pregoditev ste našli v petem členu zakonika o šengenskih mejah, ko govorimo o potnih listinah, ali pa boste to našli tudi v enajstem členu, ko govorimo o prebivanju oseb, ko govorimo o direktivi o vračanju. Tukaj smo posodobili tudi zadeve v skladu z uredbo o statistikah. Vse to je bilo treba upoštevati. Na osnovi zakonodaje Evropske unije, ki je bila medtem sprejeta, kar se zadeva vsebino, bi povdarjala samo posamezne točke. Najpomembnejše točke, kot rečeno, smo želeli zmanjšati birokracijo, zato smo tudi vključili notranji tovorni promet v notranji šengenski režim, to se pravi notranji ji promet, tovorni promet eh, ni eh, predmet nadzora pri prehajanju meja. Eh, tudi imamo možnost, da ni potrebno žigosati dokumenta vsakič, ko oseba prečka mejo. Potem pa imamo nekaj koristnega, kar ni obvezno, da imamo ločene vrste, ločene poroge za tiste, ki potrebujejo vizume in tiste, ki ne, tako da lahko ustrezno eh, urejamo promet na menih prehodih. Povdarjamo tudi izobraževanje, usposabljanje menih organom, da bi se soočali z ranljivimi skupinami ljudmi, eh, da bi znali prepoznavati ljudi, ki so žrtve trgovanja z ljudmi da bi torej senzibilizirali obmejne organe eh, v tej smeri. In ne nazadnje je komisija menila tudi, da lahko odpravimo obveznost eh, poročanja, ker je države članice praktično ne uporabljajo. Po Memna točka je tudi vzpostavitev pravil za vzpostavitev skupnih eh, mejnih prehodov med državo članico in tretjo državo. To ni bilo predvideno v zakoniku o šengenskih mejah prej, zato to uvajamo. Tako dobi dosili neke sinergije. Ne gre za to, da bi um, država članica nadzorovala vstop ali izstop uh, neke druge države ali obratno. Gre za to, da se vzpostavi infrastruktura na eni strani meje, ne pa da bi osebo oziroma osebe, ki prečkajo mejo, ustavljali dvakrat na, najprej na polski strani, pa še na ukrajinski strani, če vzamem primer. Da bi pa imeli takšne mejne prehode, skupne mejne prehode, je treba zagotoviti ustrezni azilni postopek, sploh ko se nahaja meni prehodna in mejna kontrola na strani tretje države in takrat, ko tretja država na ozemlju države članice izvaja mejne kontrole. To so osnovne spremembe in zdaj se že veselim zelo plodne razprave. Hvala lepa še enkrat.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 pravil in določil, ki se nanašajo na šengenski sistem, nazadnje spremenili za 2006. Po eni strani imamo tukaj zakonske spremembe, po drugi strani pa imamo spremembe zaradi Lizbonske pogodbe, tako imamo posebna določila glede žigosanja dokumentov in podobno. na osnovi teh eh, posameznih eh, sprememb eh, moramo prilagoditi vse mm, zakonodajne akte, ki se nanašajo na to tematiko, tako da bodo ustrezali sedanjemu stanju. To sporočilo je bilo objavljeno v marca 2011 in sicer pred eh, pomembnimi mednarodnimi dogodki, ki so se zgodili kasneje. Velik priliv ljudi iz Severne Afrike v Italijo, naprimer, potem odziv Italije in drugih južnoevropskih držav, potem eh, dogajanja v Severni Afriki. Nekatere države so želeli uvesti na svojih mejah eh, dodatne mejne kontrole. Potem smo imeli razpravo v Evropskem svetu v mesecu juniju na osnovi vseh teh dogodkov. Zdaj pričakujemo odločitev glede ponovne eh, uvedbe menjih eh, kontrol. Eh, tudi parlament se je začel v zadnjem času ukvarjati z šengenskim akijem, šengenskim pravnim redom, ki zajema odločitve, ki smo jo vsi podprli v obliki različnih besedil. Dejali smo, da še naprej želimo ohranjati šengenski pravni red. Eh, tudi potem, ko eh, je bilo šengensko območje razširjeno na Bolgarijo in Romunijo. Eh, čeprav svet še ni dal zelene luči za to razširitev, če tudi sta državi že izpolnili vse šengenske kriterije. poleg um, tehničnega dela, ki ga moramo upraviti pri spreminjanju tega besedila, moramo upoštevati tudi celotno ozadje. Državljani pričakujejo jasne odgovore na svoje vprašanja in to od nas. Če torej začnemo govoriti o samotehničnih eh, spremembah, eh, potem bomo lažje prišli do nekega dogovora ali konsenza med različnimi skupinami, ki so tukaj zastopane in se izognili večjim političnim eh, nasprotjem. Vendar pa moramo izraziti zaskrbljenost in eh, vprašati komisijo, ali nam lahko kaj več pove o časovnem poteku teh sprememb. Eh, šengenskega zakonnika glede na izjavo, ki je bila podana poleti in eh, glede druge izjave, ki smo jih dobili v zvezi z pametnim menim nadzorom. To je bilo dobro videti, tako da lahko ustrezno načetrujemo naše postopke pa gotovo se boste vsi strinjali s tem, da je treba zmanjšati birokratske ovire, da je treba uskladiti postopke. Probleme smo opredelili na osnovi ocen, ki so bile upravljene pred eh, kratkim v zadnjih mesecih. Smo se o tem pogovarjali v parlamentu z gospodom Koeljom, ki je velik strokovnjak za to področje, danes ga ni med nami bi želel veliko govoriti o teh tehničnih spremembah, kajti vse to je predstavnica komisije že povedala. Sam bi dodal samo nekaj. In to je tudi nekaj, kar bi želel poudariti in to bo tudi konec moje tega uvodnega govora. Če imate kakšno drugačno mnenje, ga lahko izrazite, ampak v predlogu za spremembe imamo dva osnovna člena. Prvi se ukvarja z zakonikom o šengenskih mejah, Drugo pa, drugi se pa nanaša z črtanjem odstavka v določenem členom glede izvajanja konvencije, eh, glede konvencije o izvajanju šengenskega sporazuma. Torej, to so zadeve, s katerimi se bomo zdaj morali ukvarjati. Tako komisija in svet morata vedeti, da bomo storili vse, kar je v naši moči za ohranjanje šengenskega sistema. Ne želimo si pretirane birokracije, želimo si usklajene, poenotene postopke tako da bodo ljudje lahko tekoče prehajali meje. Postopke je treba oblikovati tako, da bodo odraz timskega dela, ki smo ga vzpostavili, na omrežja, ki smo ga vzpostavili. treba je zagotoviti varnost na naših eh, zunanjih meja in s, potem eh, en, enotno rešiti zadeve. S tem bi zaenkrat zaključil in lahko povem, da bom storil vse, kar bo v moji moči, tako da bomo dobili pozitiven rezultat. Hvala lepa, mogoče bi nam polsko predsedstvo želelo tudi kaj povedati. Predstavlja je gospod Miroslav Novačik. Morda želite kaj dodati? Hvala lepa, eh, gospod eh, predsednik. Sem, sem Miroslav Novaček, predstavnik eh, polskega predsedstva. Pristojen sem za nadzor nad zunanjimi mejami Evropske unije. Zato v moje področje delovanja sodi tudi ta točka. Junija 2011 je komisija predstavila svoje poglede glede sprememb eh, šengenskega zakonika in konvencije o izvajanju šengenskega sporazuma. Čemu je sledila splošna razprava? Po razpravi smo prišli do naslednjih sklepov. Države članice se strinjajo, da obstaja potreba po spremembi zakonika šengenskih meja. Julija 2011 je potekalo prvo srečanje posebne skupine za nadzor meja pod polskim predsedstvom, kjer smo prebrali besedilo. Načrtovanih je pet sestankov te skupine, naslednji sestanek bo 15. septembra, potem 13. oktobra, 17. novembra in 8. decembra. Decembra ob koncu polskega predsedovanja bomo predstavili poročilo o delu delovne skupine za spremembe šengenskega zakonika in konvencije. Zagotavljam vam, da bo polsko predsedstvo zelo aktivno pri obravnavanju te pomembnih zakonodajnih aktov svetov. Lahko vam zagotovim, da bomo v stalnem stiku z Evropskim parlamentom, da bomo v stalnem stiku z vašim poročevalcem, gospodom Papa Nikolaom. Naš skupni cilj je doseči čim večji napredek. Hvala lepa. Hvala lepa. Nekaj vas je dvignilo roko. Gospod Bodskurt ima kot prva besedo. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Eh, najprej bi se zahvalila Evropski komisiji za predstavitev. Imam pa vendarle nekaj vprašanj k, vaš, k temu predlogu. Kot prvo. 1, 1, 2 in 1, 1, 2. V teh točkah je zapisano, da iz praktičnih razlogov moramo spremeniti pravila glede lokacije mejnih eh, kontrol, v kolikšni meri je to potrebno, kakšno je praktično ozadje in kako daleč bodo šle te spremembe. Se bo s tem povešale mejne kontrole ali ne? Potem pa piše, da je v stopanju od 4.7. člena osebe ne bodo sistematično kontrolirane osebe, ki se nahajajo na krovu plovil. Kljub temu je mogoče izvesti eh, fizično kontrolo oseb na krovo plovila zaradi prepričevanja tveganja nezakonitega priseljevanja je to v skladu z evropskim pravom ali mednarodnim pravom. Usposabljanje, izobraževanje in usposabljanje, to je dober predlog, ampak tako kot zadeva zgleda sedaj, se to nanaša na mladoletnike in žrtve trgovanja z ljudmi, kako pa je z tistimi, ki so upravičeni do mednarodne zaščite. Nekaj še k temu, kar je povedal gospod Papa Nikolao. Gre za spremembo. zakonika iz leta 2006, hkrati pa tudi konvencije o izvajanju. Bi lahko komisija povedala, kakšen je cilj vseh teh sprememb? Kako naj razumemo te spremembe v kontekstu ostalih sprememb šengenskega sistema, o katerih se govori? Se pa bilateralni sporazumi, komisija je nekaj k temu povedala, kako naj bi, zadeve, kako naj bi se zadeve izvajale, kako bo torej zadeva izgledala v praksi. Tukaj zgleda vse zelo zapleteno. Če tako to države tako preprosto naredijo, kako naj bi potem to v praksi delovalo? Kirkhope. Gospod Kirkhope. Dobro dan. Omenil samo eno, dve stvari glede eh, bistva tega eh, dela, s katerim se ukvarja komisija. Na začetku je bilo že povedano, da danes nimamo opravka z isto Evropsko unijo kot leta 2006. Eh, dobili smo Lizbonsko pogodbo in zadeve povezane s tem, spremembe v članstvo, dodatne članice Evropske unije, spremenili smo eh, področje priseljevanja, trgovanja z ljudmi, tukaj imamo masovno priseljevanje iz Severne Afrike, kjer imamo stresne dogodke in tako naprej in tako naprej. Mogoče bi mi kdo očital, da naj. Mm, bom tiho, zaradi tega, ker Združeno kraljestvo ni v šengenskem sistemu, vendar pa sem bil svetovalec eh, vlade v Združenem kraljestvu in moj nasvet vas bo mogoče eh, bolj zanimal kot um, vlado Združenega kraljestva. V mojem interesu je, da imamo dobre meje in varne meje Evropske unije in to je moj interes tako kot eh, interes kogarkoli drugega. Tukaj se ukvarjamo z mnogimi manjšimi spremembami v povezavi z eh, definicijami in oslejevanjem z različnimi eh, zakonodajnimi akti Evropske unije. Poleg tega pa imamo tudi pomembne spremembe, na primer eh, prebivanje državljanov tretjih držav, ki vstopajo v države članice Evropske unije. Ne vem, kako bi lahko to izvajali brez odprtih meja, kajti še vedno imamo tukaj bistvena vprašanja, vprašanja radikalne spremembe šengenskega sistema. Podobno kot Združeno kraljestvo spreminja svoje režime na meji, zato da bi se soočala z sodobnimi grožnjami. Potrebujemo celo vrsto sprememb, če naj bo Schengen dorasel spremembam v 21. stoletju. Tukaj prihaja do sprememb, ki bodo zahtevali radikalne spremembe tudi v šengenskem sistemu, kot naprimer harmonizacija vizomskega režima, e, elektronski e, meni nadzor, e, evropski izstop iz države, potem sporazum o podatkih o potnikih in podobno potem si moramo gledati tudi ponovno uvajanje menih kontrol, ki jih uvajajo posamezne države članice. Naši francoski ali italijanski kolegi imajo svoje poglede na to in so tudi podali svoje mnenje, ki odraža zaskrbljenost mnogih evropejcev. Ne moremo samo re, reči, da naj izginejo in eh, izvajajo Schengen. Zadeva je v tem, da bo treba pogledati, kakšni so izzivi in radikalno revidirati šengenski sistem. Če je komisija pripravljena to storiti in pri tem sodelovati z državami, ki imajo velike pomislike, sodelovati tudi z državami, kot sta Združeno kraljestvo in Irska, potem lahko to močno podprem. Tisti v Združenem kraljestvu, ki so proti šengenskemu sistemu, ki pravijo, dobro, da tega nimamo, da imamo mi naše mejne kontrole, so neumni in naivni, kajti vsi moramo zaščititi evropske meje in razvijati demokracijo v Evropski uniji na način, ki nam najbolj ustreza. Hvala lepa. Gospa Nedelčeva. Hvala lepa. Gospod predsednik, zahvaljujem se predstavnice Evropske komisije in poročevalcu Papa Nikolao za predstavitev. To bo korak naprej pri integriranem upravljanju z mejami in olajšanju prehajanja meja za državljane. V poročilu komisije vidim veliko pozitivnega, slišali smo podrobnosti o tehničnih spremembah, o posebnih eh, posebnem režimu za reševalne službe. Vse to je zelo pozitivno. Eh, skupno usposabljanje menih organov je zelo pomembno pomemben element eh, predloga, ki je pred nami. Zato bi želela od komisije izvedeti več eh, o načrtovanem usposabljanju menjih organov, sploh eh, v zvezi z obravnavanjem mladostnikov in žrtev trgovanja z ljudmi. Mladoletniki brez spremstva so skupina, ki je zelo problematična in postaja vse bolj pomembna v okviru nadzora nad mejami. Ampak tukaj imamo tudi drugi izziv, to je migracija, preseljevanje otrok eh, iz ene države v drugo. Tukaj imamo veliko možnosti za zlorabo, izkoriščanje. Bo usposabljanje menih organov vključevalo to vrstne zadeve, ki so povezane z izkoriščenjem zlorabo otrok, pa tudi drugih državljanov. V poročilu gospoda Koeljo je nekaj zelo pozitivnih predlogov sprejem, ki jih podpiram. Prav tako pa podpiram stališče gospoda Papa Nikolava glede tehničnih sprejem, kar ne sme voditi v nadaljno instrumentalizacijo. Thank you, Chair. Uh, uh, uh, Hvala lepa. Najprej naj poudarim, da se vsi strinjamo, da so potrebne tehnične spremembe in prilagoditve v tej uredbi. S tem se torej strinjamo. Začuda predstavnica komisije ni omenila sprememb v povezavi z sodno prakso Evropskega sodišča. Tako da bi nekaj več slišala tudi o tem aspektu. Je tudi za odpravo poročanja, obveznosti poročanja o prehajanju menjavi teh držav, eh, državljanov tretjih eh, držav iz ene države članice v drugo. Tudi o tem bi želela vedeti več. Sem sicer za odpravo obveznosti poročanja. Bi nas pa zanimalo tudi mnenje drugih strani. Imam pa tudi eno vprašanje za predstavnika predsedstva. še vedno me zanima, ali obstaja namen razprave o uh, spremembah v povezavi z začasno ponovno uvedbo mejnih kontrol. Torej nas bo zanimalo, če nam boste lahko poročali, kaj je novega na tem področju. Hvala lepa. Prvi odziv. Eh, iz komisije, gospa Moshammer, če želite kaj povedati na to. Hvala lepa. Kot sem že poskušala povedati, gre za tehnične spremembe. Seveda so. Mes potekale tudi razprave o tem, da je treba okrepiti šengensko močje. 4. maja je komisija tudi že podala svoje sporočilo, potem ste razpravljali z podpredsednikom komisije Šivkovičem eh, v mesecu julijo glede možnih eh, sprememb. Potem smo imeli Evropski svet eh, junija kjer so tudi pozvali komisijo, da pripravi predloge za okrepitev šengenskega območja in eh, za uvajanje ustreznega varovanega sistema in vse to bomo pripravili do sredine septembra. Torej, to boste kmalo dobili na eh, svoje mize, vendar pa to še ni predmet sprememb, ki jih je komisija sprejela 3. marca. Ampak temeli na tem, kaj se je zgodilo po mesecu marcu. Ampak tukaj smo sam prišli z besedilom, ki smo ga sprejeli marca. Tukaj imamo tudi pametne menje kontrole, o tem bomo več povedali meseca oktobra. Kar zadeva vprašanja trenut, o tre, spremembah v trenutnem predlogu, seveda sem pripravljena na bilateralni ra, ravni eh, obrazložiti nejasnosti. Kar pa zadeva spremembo v aneksu o eh, železniškem eh, prometu, ne gre za to, da bo več kontrol eh, ali manj kontrol, gre samo za to, kdaj se izvajajo te kontrole. Vsakič, ko država prečka mejo, bi naj bila predmet kontrole. Ampak to je mogoče tudi bolje organizirati. Potem je tukaj vprašanje usposabljanja. In želeli bi povdariti potrebo po tem, da meni organi znajo identificirati osebe, ki so odjovranljive skupine. Zato tudi Frontex, ki organizira izobraževalne programe. Naš namen je bil, da to vključimo v naš predlog, zato da bi povdarili pomen to vrstnega usposabljanja. Še vedno bomo potem prosili Frontex, da ustrezno pripravi izvrševanje programe. Kar zadeva komitologijo, tukaj gre na 32 in 33 člen, prej smo imeli predvideno komitologijo, komitološki postopek z postopek sledenja. Tega zdaj nimamo več, zdaj imamo delegirane akte na mesto tega, kar boste našli v 32. in 33. členom, tam, kjer se nanašamo na delegirane akte smo uvedli besedilo, za katerega smo se zedinili znotraj medinstitucionalnega sporazuma. In končno, kako zagotavljamo, da bodo ti bilateralni sporazumi glede skupnih kontrol na mejah upoštevali šengenski aki oziroma pravni red. E, treba jih bo poslati komisiji prednice dokončno sklene. Upam, da sem odgovorila vsa vprašanja, če je kakšno ostalo odprto. Sem pripravljena odgovoriti še naprej. Zdaj pa polsko predsedstvo gospod Novačik. Slišali smo konkretno vprašanje za vas eh, od gospe Stanoka. Izvolite. Čekujem za pitanje. Hvala za to vprašanje. Želim vas obvestiti, da se bo polsko predsedstvo eh, odzvalo na prošno komisije in eh, držali se bomo določenega časovnega načrta, kar zadeva Eh, mejne kontrole je tu deloma vključeno že v šengenski zakonnik danes. In če eh, bo seveda postavljeno dodatno vprašanje in dodatna zahteva, se bomo s tem ukvarjali. Sedaj pa ima besedo poročevalec. Hvala, gospod predsednik. Še enkrat se želim zahvaliti predstavnici komisije in predstavniku sveta. Mislim, da je jasno, da prihajamo do istih sklepov in sicer, da želimo okrepiti šengensko območje, želimo braniti šengenski pravni red in želimo uh, ustaviti vse, kar razprave, ki postavljajo pod vprašaj šengenski pravni red. Uh, Tako kot sem rekel prej, gre pri spremembah predvsem za uh, spremembe, ki so potrebne zaradi tega, ker so se spremenile okoliščine v zadnjih letih in sicer na osnovi praktičnega izvajanja in ocen. Mislim, da uh, smo vsi, se vsi trudimo storiti najboljše. Parlament eh, je tudi že v prejšnjih poročilih, poročilo gospoda Kvelja, ki je res postal odličen strokovnjak za to področje in mislim, da smo vzpostavili dobre standarde in upam, da mi bo uspelo v mojem poročilu ohraniti ti visoke standarde. Hvala. Poročevalec pripravlja osnutek poročila in eh, na enem naslednjih sestankov se bomo potem ukvarjali s tem osnutkom, ampak za danes lahko zaključimo to točko in se eh, posvetimo naslednji točki in sicer reviziji Evropske sosedske politike. Tu eh, že imamo osnutek mnenja, eh, ki ga moramo potrditi. Gre eh, predvsem eh, tudi za sporočilo komisije v zvezi z eh, eh jugovzhodnim delom Evrope. Ko, eh, imamo poročevalko gospod Flotre, ki je pripravila mnenje na to temo. Gospa Flotre bo pripravila osnotek poročila in potem bomo imeli tudi še nekaj časa za razpravo. Gospa Flotre, beseda je vaša. Hvala, gospod predsednik. V redu. Gre za eh, pravzaprav zelo omejeno mnenje, torej ne bomo imeli veliko, to ne bo dolgo mnenje. Gre predvsem za naš odziv na Eh, gibanja na južnem sredozemlju. Komisija je v zvezi s tem sprejela tri sporočila in v enem od teh sporočil gre za temo, s katero se ukvarja tudi naš odbor in sicer migracije, mobilnost in vprašanja varnosti, vprašanja notranjih zadev in pravosodja torej morala sem se omejiti eh, pri eh, pripravi tega mnenja, zato sem eh, se predvsem držala tudi rezultatov dela eh, in sodelovanja z Marjom Davidom. On je že pripravil poročilo o Južnem sredozemlju. In to je treba videti tudi v povezavi z. z sporočilom lastno pobudo gospoda Sivjeka. Omejila sem se torej na vprašanje migracije in mobilnosti. Predvsem tudi zato, ker se soočamo z novimi okoliščinami okoliščinami na južnem sredozemlju, kar bistveno vpliva na varnostno politiko, ki postaja čedalje bolj represivna. E, oziroma do začetka revolucije je bilo tako in to je vodilo do neugodne situacije za Evropsko unijo in sicer del represivnega stebra je bilo treba okrepiti eh, vračanje, odgon in tako naprej, izgon. Uh, in sicer zato, ker so vladali uh, v teh državah uh, nekateri uh, samodržci gre za to, da mobilnost in migracije ocenimo drugače, na novo. V besedilu govorim o win-win situaciji, torej želim predvsem povdariti pozitivno plat pravice prisiljencev in želim povdariti tudi, da je treba na pravico do eh, migracije gledati kot na človekovo pravico. Eh, ki je tudi del um, demokracije, za kar se je prebivalstvo v teh državah zauzelo in to je treba videti tudi v povezavi z eh, pravico do dostojnega življenja in to piše v točkah 2 in 7. Želim, da se skupaj vprašamo, kakšna povezava obstaja med tem sporočilom, ki vsebuje veliko pozitivnih vidikov. Um, tudi kar zadeva prostovoljstvo, da pa si ogledamo tudi vzajemno odvisnost, eh, ki jo povdarja komisija vedno spet zakonito priseljevanje, nezakonito priseljevanje, vračanje in tako naprej. Komisija je izpogajala številne sporazume o ponovnem sprejemu in komisija je tudi evalvirala Eh, izvajanje teh sporazumov, ampak eh, mislim, da so ti sporazumi kljub temu, oziroma da eh, se tudi ni nujno, da se strinjamo z, ocenjam, z ocenami, ampak tudi v teh poročilih je govora o ilegalnih, o nezakonitih in zakonitih migracijah in tako naprej. Da se eno Eh, poudarja kot pozitivno in drugi ne. In ta pristop je treba postaviti pod vprašaj. Tu smo si dolžni sami, tu moramo na novo oceniti in izvrednotiti, tako kot smo jaz to storili v tretjem odstavku. Potem smo imeli tudi nekaj prevajalskih težav, želim opozoriti predvsem na dve. E, mogoče bi lahko tu in tam našli druge boljše formulacije, gre za torej eh, govora je o. Uh, mislim, da bi bilo bolje, če bi govorili o merilih in ne o določenih um, uh, uskladitvah. Mislim, da o umirjanju pravzaprav piše, ampak bolje je, da govorimo o merilih. Potem mislim, da moramo opozoriti tudi, da imajo migranti pravice. Uh, um, besedilo, kakršno je sedaj v francoski verziji, omogoča tudi drugačne interpretacije. Šesta točka je bolj splošna, e, gre za druga področja, ki niso povezana nujno z migracijo, torej gre za civilno družbo, pomen civilne družbe pri doseganju teh ciljev, pri izvajanju teh kriterijev in tudi pri ocenjevanju, kaj ti nov pristop eh, revidirane sosedske politike, pri tem je to pomemben vidik. Gre seveda tudi za verodostojnost politike. Želimo dati več in tudi doseči več. In zato uh, moramo vključiti civilno družbo, da bomo lažje ocenjevali naše uspehe. Gospod Leonori, ki eh, je v Afetu zauzel stališče do tega in on je podprl to, ta pristop. V tretji točki pravim, da eh, je te stvari treba poimenovati tako, kot sem to storila in tudi Mario David se s tem strinja moramo priti do liberalizacije vizumov, do območja brez vizumov. Postopna politika, postopno politiko je treba izvajati pri tem. In lahko bi, na primer, eksperimentirali z državo, kot je Tunizija. S to državo bi že lahko obrali to pot, ob koncu pa še nekaj o dramatičnih dogodkih, ki Eh, so pokazale eh, pomankanje upravljanja migracij, predvsem v zvezi z vojno v Libiji. Eh, migrantov iz, od tam ne moremo vrniti kajti v države, v katerih bi jih vrnili, torej so podsaharske države, tam niso zagotovljena merila. Potem slišali smo tudi, da je potonilo števil veliko ladij v sredozemlju. Um, priče so povedale, da so tudi velike evropske ladje bile v bližini teh ladi in niso pomagale. In tu moramo izvesti preiskave, vzpostaviti mehanizme, ki nam bodo v prihodnje omogočili, da bomo lahko izvajali vse določbe, ki veljajo za reševanje na odprtem morju. To obravnavam v sedmi točki, kjer gre tudi za programe za y compris à la Commission. La Commission vient de me répondre qu'elle n'avait. Euh, euh, programe za ponovno naselitev. Torej, omenjam tudi določene dogovore med posameznimi državami in mislim, da moramo tudi tu najti neko rešitev, ki bo upoštevala da se reče, da je zelo težko demokratično nadzirati izvajanje tega dogovora, če nimamo pogleda v tak dogovor. Torej, 1500 črk so mi odobrili za to mnenje, to ne velja za predloge sprememb, zato lahko besedilo seveda tudi dopolnimo s eh, spremembami. Sedaj pa bom rada odgovarjala na vprašanja. Uh, predlagam, da najprej spregovorita komisija in uh, svet. Gospod Giovanni Cremonini za komisijo, prosim. Fact, um... Ehm, Ali je tu? Torej, jaz sem uh, iz uh, Evropske službe za zunanje delovanje in ne iz Evropske komisije. Najprej bom povedal nekaj besed in potem bo nekaj še dodal predstavnik komisije o vidikih migracij. Želim povedati samo, da točke, ki jih je izpostavila gospa Flotre, se mi zdijo zelo pomembne. Začeli smo že z izvajanjem sporočila o novem pristopu glede sosedske politike, evropske sosedske politike. Predvsem eh, smo mobilizirali finančne vire in predstavili bomo tudi novo, nov osnutek uredbe do konca leta, ki eh, bo dal, poudaril eh, vsebino načel, ki so vsebovane predvsem v sporočilu, torej gre tudi za financiranje, kar zadeva civilno družbo, mislim, da je to pomembno. Kot veste, pripravljamo eh, nek instrument za sodelovanje s civilno družbo v okviru sosedske politike, 2012 eh, bomo začeli s tem in 22 milijonov evrov bo predvidenih za to. Am, eh, civilna družba mora biti vključena predvsem tudi v spremljanje novega pristopa v evropski sosedski politiki. Uh, Eh, že se intenzivno posvetujemo s civilno družbo in jo sprašujemo predvsem za feedback glede napredkov pri izvajanju naše politike. Imamo seveda tudi redne stike s civilno družbo, ampak dobro je, če nas eh, opozorite na to, da potrebujemo strukturiran dialog s tem pomembnim dejavnikom demokracije. Eh, te organizacije eh, seveda lahko spremljajo izvajanje reform in se še posebej tudi zauzimajo za take reforme, ampak predstavnik iz komisije bo povedal tudi še več o partnerstvih za mobilnost. Hvala. Gospod predsednik Francesco Lučani iz Generalnega direktorata za notranje zadeve, lahko eh, na kratko komentiram predstavitev, ki smo jo slišali eh, od gospe Flotre in lahko bi izrazil zadovoljstvo nad tem, da je uh, eh, povdarjen predvsem pozitivni vidik sporočila z maja, 24. maja in sicer da se začne dialog eh, o mobilnosti in migracijah z južno-mediteranskimi državami. Torej, eh, namen tega sporočila je bil, da eh, se začne ta dialog o mobilnostih, o mobilnosti, da pride do procesa reform in do eh, tesnejšega sodelovanja z državami, un, z državami Evropske unije. Varnostni vidiki so prav gotovo tudi eh, element, ki ga je treba upoštevati v tem sodelovanju, ampak nočem povedati, da je mobilnost eh, Eh, da bo mobilnost zagotovljena samo, če so izpolnjeni določeni pogoji. To mora biti naš cilj. Seveda je jasna povezava med eh, napredki, ki eh, so potrebni na določenih področjih, ampak pristop, ki ga predlaga komisija v dveh sporočilih, je zelo odprte narave in po moje tudi inovativen pristop in to je bilo tudi ustrezno sprejeto nočem sedaj komentirati drugih vidikov, lahko enostavno zaključim in rečem, da pozdravljam eh, vzpostavitev strukturiranega dialoga s tretjimi državami in komisija je takoj prevzela pobudo in se povezala z oblastmi v teh državah, kar Eh, torej Tunizija, Maroko in druge države, eh, kar je zapisano tudi v sklepih sveta. Eh, odziv teh držav ni bil takoj konkreten, nočem reči, da odziv ni bil pozitiven, ampak oblasti teh držav so rekle, da potrebujejo čas za razmislek, predvsem Tunizija in Egipt. In to vemo. Uh, sta trenutno v kompleksnem političnem postopku v obeh državah pripravljajo volitve v naslednjih eh, mesecih in zato eh, pač še nimamo konkretnega datuma za srečanje, ampak na vsak način komisija eh, eh, dela naprej na, tem, na tej temi in seveda im, smo imeli tudi doslej že veliko sreča na tehnični ravi, eh, ravni. Hvala. Nekaj poslancev želi spregovoriti v tej razpravi. Predlagam, da najprej damo besedo gospe Sibjek oziroma gospodu Sibjeku, ki je poročevalec iz odbora AFED za to področje. Hvala za to, da ste me povabili na sejo odbora in zelo cenim delo, ki ga je opravil poročevalec, ki ga je opravila poročevalka eh, v zvezi s poročilom, ki še nastaja. Želim vas opozoriti na to, da se že šest mesecev ukvarjamo z revizijo evropske sosedske politike in pripravljamo poročilo. Um, eh, parlamenta po tim pa je komisija predstavila sporočilo. Sedaj poskušamo opredeliti stališče Evropskega parlamenta do revizije Evropske sosedske politike tako do vzhoda kot tudi do juga. 29. Eh, septembra eh, bo v Varšavi eh, srečanje na vrhu v zvezi s sosedsko politiko z vzhodnimi državami, torej, torej kar zadeva. Vem, s čim se ukvarja odbor Libe in eh, tudi mnenje sem z zanimanjem prebral. Želim eh, opogumiti poročevalko in tudi ostale, da si ogledajo celotno poročilo, kajti smo v zelo specifičnem trenutku, ko gre za revizijo evropske sosedske politike, gre za nove politične in socialne realnosti v severnoafriških državah. Govorimo pa tudi o vzhodnem sosedstvu. Torej, evropska sosedska politika se nanaša na različne geografske regije, ima pa določene skupnosti. In katere so te skupnosti? Torej, pripravljenost za gradnjo demokracije v teh regijah, volja za spoštovanje človekovih pravic. Ustvarjanje in stiki z nevladnimi organizacijami. To so nekatere značilnosti, katerih cilj je, da se spostavijo solidni temelji, eh, tako da bomo sodelovali predvsem z državljani teh držav. Eh, in da bomo z njimi vzpostavili tesne stike, ne pa z diktatorji, tako kot je bilo to deloma tudi v preteklosti. In tega se moramo zavedati pri pripravi tih poročil. Želim podati dve pripombi v zvezi z vašim mnenjem. Predvsem se veselim in zahvaljujem za to, kar ste napisali v šesti točki in mislim, da je to jedro nove politike in sicer mehanizem nadzora in da se vključijo državljani pri vzpostavljanju meril. Neposredni stiki, mislim, da so to temelji in če eh, nam bo to uspelo, potem bomo tudi naredili napredek. Potem uh, nekaj pripomb v zvezi eh, s tem, kar se zdi še posebej pomembno vašemu odboru in sicer migracije in mobilnost. Ob upoštevanju pravnega reda in odprtost Evropske unije na eni strani. Moj osnutek mojega poročila, ki sem ga pripravil skupaj z Marjom Davidom, je zelo jasen. 21. člen našega poročila, torej poročilo je še v pripravi, jasno izpostavlja, da naj bi si EU prizadevala za to, da odpravi vizumske zahteve. To je naš cilj, kajti naši odnosi s temi državami zdaleč niso perfektni. Jasno je, da želimo ščititi naše prioritete in eh, želimo zagotoviti delovanje pravne države, ampak želimo odpraviti vizume za državljane tih držav. In to, in če uporabimo besedo mobilnost na zelo elegantni način, naj, to, torej to naj ne pomeni, da želimo uvažati novo delovno silo v Evropsko unijo, temveč s tem želimo odpreti novo okno za kontakte s temi državami. Mobilnost naj ne vodi k uvozu delovne sile v EU, temveč naj omogoči ljudem iz teh držav, ki želijo priti v naše države, za tiste, ki želijo delati v Evropski uniji, in ki imajo dovoljenje teh držav, da ti pridejo in za take ljudi moramo biti odprti. Želim se še enkrat zahvaliti za osnutek tega mnenja. Do konca leta bo pripravljeno poročilo decembra. V Strasburgu naj bi sprejeli dokončno priporočilo, kar zadeva sosedsko politiko, ampak to je na vsak način skupna politika, ki se nanaša tako na vzhod kot tudi na jug. Sedaj pa gospa Kaličeva. Hvala, gospod predsednik. Želim se zahvaliti gospi Flotre za mnenja. Mislim, da je to zanimivo mnenje in tudi zelo relevantno mnenje. Hvala tudi za to, kar je sedaj povedala. Evropska sosedska politika potrebuje neke, eh, nekaj novega, predvsem zaradi dogajanja na sredozemskem območju. Želim poudariti dve zadevi, demokratična načela in pravica do mobilnosti, torej človekove pravice in demokratična načela. Mislim, da je prav, če naš odbor opozori na to. To je v naši pristojnosti in v prvem odstavku naj bi to poudarili še bolj jasno. Treba je opozoriti na to, da bo Evropska unija zahtevna in ne pa postljiva do partnerjev. Treba je eh, povdariti svobodne bolitve, svoboda združevanja, svoboda informiranja, eh, vladavina zakonov, neodvisno sodstvo, policija eh, mora biti nepristranska in pod demokratičnim nadzorom. To so zelo jasne zahteve in za nas samoumevne, vendar se na nje pogosto pozablja in zato po mojem nikogar ne bi bolilo, če bi to poudarili z vso prepričljivostjo, ki jo premoremo. Potem druga točka, pravica do mobilnosti. Mislim, da naj bi to točko obravnavali čim bolj obsežno in kompleksno. Uh, spomnili naj bi na to, da obstaja pravica do mobilnosti, to tudi piše v besedilu, vendar je to pravico treba tudi razlagati, interpretirati. Če prihaja do partnerstev za mobilnost, potem morajo ta partnerstva temeljiti na vzajemnosti. Rekli ste, opozorili ste na win-win situacijo. Mobilnost mora biti koristna za obe strani, vendar obstaja tudi nevarnost bega možganov. Neka ne sme priti do depopulacije neke države. In to, tu je treba upoštevati tudi jezikovno usposobljenost in tako naprej in možnost vračanja, eh, mig, možnost za migrante, da se vrnejo. Eh, Eh, gre seveda tudi za mobilnost znanstvenikov, raziskovalcev in tako naprej. Ne moremo pa izstaviti enostavno bjanko menice za vse. Mora uh, se prenehati nezakonito priseljevanje, trgovanje z ljudmi in treba se boriti proti organiziranemu kriminalu. Po moje, to sodi v to mnenje tudi vprašanje uh, Eh, močnejšega nadzora na zunanjih mejah, potem azilna politika, sodelovanje policijskih sil. To se mi zdi pomembno, gospe Flutre, pa se zahvaljujem za to delo. Eh, Hvala, gospod Mulder. Nimam posebnega vprašanja za poročevalko, ampak za komisijo. Pred kratkim sem bil v uh, državi, ki meji oziroma v sosedski državi Evropske unije in vprašali so me, zakaj državljani Ekvadorja in Kostarike lahko prosto potujejo po Evropski uniji, za sosedsko državo pa to ni mogoče. Ali mi komisija lahko razloži, ali obstaja uh, nek seznam kriterijev, ki jih mora država upoštevati, uh, da imajo njeni državljani prost vstop v Evropsko unijo. Kako se ti kriteriji določajo in uh, resnično zakaj določeni državljani ne morejo potovati po Evropski uniji. Gospod Teofilidis, sam bi začel s tem, da čestitam gospe Flotr za odlično upravljeno delo. Evropska komisija v svojem sporočilu na odziv na spremenjajočo se politiko, skuša odreagirati na spremembe, ki so se odvile v državah, s katerimi že desetletja tesno sodeluje. Skušala je oblikovati celostno politiko, ki bo vključila vse vidike tega sodelovanja. Naprimer eh, tudi poglabljanje demokracije, trgovino, ustvarjanje delovnih mest, rast, eh, nadzor na mejah in tako naprej. Vendar pa se mi zdi, da to, kar je predlagano, ni nek nov odgovor, ampak samo prestrukturiran seznam tistega, kar Evropska unija že leta počne. In to tudi ni delovalo, to vsi vemo. Potrebujemo neka pristna partnerstva, v katerih se bomo eh, pogajali in v katerih bomo upoštevali tudi eh, dobrobit različnih delov družbe pogojevanje ne sme biti povezano eh, s cilji, ki jih Evropska unija želi doseči v teh državah, ampak mora biti povezano s cilji, ki jih želi doseči ta država. Tukaj gre za uh, eh, lasništvo politike in to pomeni tudi uh, globoka ukorenjena demokracija ter raznolikost. Tukaj ne gre samo za sobivanje različnih ljudi, različnih narodov in družb na enem prostoru, ampak gre tudi zato da se sprejemajo različni modeli gospodarskega upravljanja in političnega vodenja. In vse to je lahko uh, koristno in lahko izvedljivo, če uh, ima v mislih koristi ljudi. Ljudem bi morali dati neko vsebino oziroma tem dogovorom dati neko vsebino, kajti sicer niso vredni nič. Uh, Eh, zato bi morali vključiti zelo konkretne predloge. Mm, skušali bomo dodati tudi predloge sprememb, da se eh, upošteva dogajanja, naprimer v Tuniziji, in pa eh, to, da so določene ladje obrnile hrbet po nesrečencem. O tem bomo še govorili. Eh, najlepša hvala in čestitke, Helen. Hvala. Zdaj pa gospod Brons. Yes, uh, this... uh, razvoj v Severni Afriki naj ne bi vodil v uh, take migracije, ko se bo sistem uh, spremenil. In edini ljudje, ki lahko rečejo, da je Libija zdaj manj prijazna, so družinski člani Gaddafija. Veliko eh, življenj in na tisoče življenj je bilo izgubljenih v libijskem konfliktu. In nekateri so menili, da je bil namen uh, to, da bi Libija postala uh, bolj prijazna država za življenje. Vendar pa se. Uh, pogosto umešavamo eh, v države, ki lahko same uredijo svoje zadeve, ne urejamo pa stvari tam, kjer je to potrebno. Hvala. Nekaj vprašanj je bilo postavljenih komisiji, zato predlagam, da predstavnik komisije morda poda odgovore. Predstavnik komisije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 Eh, jaz bom govoril potem o naslednji točki, ko gre za spremembo uredbe sveta 539. E, eh, tukaj imamo seznam, torej imamo pozitivni in negativni seznam. Na pozitivnem so tiste države, ki, katerih državljani ne potrebujejo vizumov za vstop v EU. Zelo natančno vprašanje je bilo postavljeno o kriterijih. Sam se bom omejil na to, da naštejem uh, eh, kriterije, ki se omenjajo tudi v uredbi sveta 539. Določitev tretjih držav, katerih državljani morajo imeti vizume pri prehodu Evropske meje in tistih, ki jim vizumov ni treba imeti, vse to uh, se določa od primera do primera in sicer na podlagi različnih eh, kriterijev. Ti pa so povezani z nezakonitim priseljevanjem, eh, z javno varnostjo in pa z odnosi tretje države z Evropsko unijo. Upošteva se tudi eh, vključenost regionalne mm, koherenčnosti imamo torej te kriterije in tukaj ne gre za matematiko, gre za politično oceno, ki mora biti izvedena. Ne vem, o kateri državi je eh, član parlamenta govoril, ampak kriteriji so takšni in naj vas še obvestim, da je decembra lani da sta se parlament in svet dogovorila o tem, da Tajvan odstranita z negativnega na pozitivni seznam in sicer na podlagi kriterijev, ki sem jih pravkar navedel. Še zadnja točka. Te sezname redno pregledujemo, kajti okoliščine se v državah spreminjajo in eh, to je tudi treba upoštevati. Hvala. Okay. Now let's be back to our rapporteur. Zdaj pa še enkrat naša poročevalka, gospa Flotre, za zaključek razprave. Euh, euh, euh, accepter qu'elle a été ouverte par les membres et je les en remercie qui se sont prononcés et puis attendre. Vesela sem, da so se člani odzvali. Z veseljem bom tudi pregledala predloge sprememb skupaj z vami in upam, da odgovor komisije kaže, da trenuten pristop do imigracijske politike in zunanje politike ne odraža dejstva, da so te države naši sosedi. Tudi ne odraža pravega odnosa, ki ga moramo imeti do sosednjih držav. Eh, države se hitro eh, pomigajo proti večji demokraciji. Eh, to je treba upoštevati. Veliko napredka lahko naredimo tukaj, delati pa moramo bolj odprto in transparentno kot do zdaj. Eh, lahko pač svoje delo utemelimo na sporočilu komisije iz maja, lahko pa gremo še dlje. Eh, zaenkrat uh, smo uh, se odzivali na uh, priseljevalno politiko, uh, vendar pa je bil naš odziv uh, preveč uh, kaotičen. Ljudje so se znašli v hudih težavah. In zato moramo najti način, kako bomo migracijske tokove in to mobilnost uh, bolje uredili. Strinjam se, da je treba eh, še enkrat premisliti o temelju, temelju vsebini tega poročila. Libe pa se mora osredotočati tudi na mobilnost, kajti to sodi v naše pristojnosti. Ne strinjam se s tem, kar je bilo povedano o dodatnih uh, članih delovne skupine, pravnikih. Evropska unija bo potrebovala migrante, potrebovala bo novo delovno silo, to bo obogatilo naš delovni trg, pa tudi države, iz katerih migranti prihajajo seveda, če bo stvar urejena in se bodo spoštovali njihove pravice. Ljudje morajo imeti možnost prostega premikanja, morajo pa imeti tukaj tudi ustrezne življenske pogoje. Merci, Madame Flotre. Now we got a timetable here. Hvala, gospa Flotr. Imamo tukaj uh, časovnico, ki jo je zastavil odbor AFET. Glasovali naj bi 17. oktobra v našem odboru. In prav zato predlagamo, da bi bil rok za oddajo predlogov sprememb 14. september opovdne. Tako bomo lahko na seji odbora oktobra, na začetku oktobra razpravljali o predlogih sprememb. Najlepša hvala. Zdaj prehajamo na 13. točko spremembo uredbe sveta številka 539 skozi 2001 v seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanih meja imeti vizume in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve. Poročevalec je naš kolega gospod Jaz Demera. Naj vas upozorim samo na to, da se je ta uredba že večkrat spremenila. Uh, šlo je za spremembe pozitivnega in negativnega uh, seznama, ki sta dodana v prilogi uh, tej uredbi. Zdaj pa so potrebne tudi tehnične spremembe, kot tudi sprememba uh, glavnega besedila. Treba je okrepiti pravno gotovost s tem, da se zagotovijo pravila za določene situacije, ki zaenkrat še niso vključene. Tukaj je z nami predstavnik komisije Jan de Koster, ki bo najprej predstavil spremembo uredbe, potem pa bo o tem govoril še poročevalec Diaz de Mera. Izvolite. Hvala, gospod predsednik. Bistvo uredbe 539 sta oba seznama, pozitivni in negativni seznam, ki smo jo ravno kar omenili. To je eh, temeljni kamen za trenutno vizumsko politiko EU. Ta dva seznama smo redno pregledovali in posodabljali in parlament je tu vedno sodeloval. V zadnjih letih pa se je pojavila tudi potreba da se eh, določbe eh, te uredbe spremenijo. Na prvi pogled gre za tehnične spremembe in v bistvu so to res tehnične podrobnosti. Nekaj pa je tudi uh, tem, ki so politično zelo pomembne. Poleg tega komisija predlaga, da se vključi uh, varnostna klauzula, ki bi omogočila, da se prekine opustitev vizumske obveznosti za določeno državo, če je to nujno potrebno. Ne vem, koliko časa imam na razpolago. Imam pa predlog, ki bi ga v vsakem primeru rad podal. In sicer, da bi se eh, lotili stvari tako, kot smo se tega lotevali že prej, ko je šlo za vizumski zakonik in tako naprej, da bi imeli tudi tehnične sestanke s poročevalcem, poročevalci v senci in drugimi člani, ki jih to zanima, ter asistenti. Na teh sestankih bi lahko odgovarjali na uh, vsako vrstno vprašanje, tudi najbolj tehnična in ne bi tukaj porabljali vašega uradnega časa. Komisija je eh, pripravljena imeti takšna srečanja, seveda pa se boste vi odločili, če se vam to zdi koristno. Mm, zaradi omejitve časa se bom omejil na varnostno klauzulo in pa uh, mehanizem vzajemnosti. To sta dva glavna politična elementa tega predloga. Varnostna klauzula najprej. Torej, mehanizem, da se začasno prekine oprostitev vizumske obveznosti. Eh, tukaj bi šlo za države, ki so na pozitivnem seznamu. Morda je presenetljivo, da bi komisija rada uvedla tak mehanizem, vendar pa mislim, da so izkušnje lani pokazale, da uprostitev vizumske obveznosti lahko vodi tudi v težave, v eh, zlorabo oprostitve take obveznosti strani državljanov ene ali več tretjih držav. Taka varnostna klauzula sploh ne bi bila novost v vseh pogodbah, vse do Lizbonske pogodbe smo imeli take klauzule, ki so v skladu s ponostavljenim postopkom omogočale, da se uh, ponovno uvede vizumski režim, naprimer uh, eh, za državljane tretjih držav. V pogodbah je bilo zapisano, uh, da taka klauzula obstaja. Lizbonska pogodba je to odpravila in zdaj je to vključeno v eh, določbe o azilu. To pa ne vpliva na eh, klauzulo, ki jo mi predlagamo na specifičnem področju vizumov. Mi predlagamo nek dopolnilen mehanizem eh, k tej klauzuli, ki je zapisana v pogodbi in omejena na azil. to bo ob koncu moje predstavitve vodilo tudi v zaključek, da ko, ko pride do eh, neke nujne kritične situacije, da v tem primeru ne bi bilo nobenega mehanizma, eh, ki bi to urejal. torej ni, ne bi bilo mehanizma, ki bi lahko na to odgovoril eh, na področju vizumske obveznosti. Torej obe zadeve, oba mehanizma bi bila komplementarna. Ko je komisija eh, to sprejela, smo imeli v mislih predvsem Zahodni Balkan, ko so njihovi državljani eh, povzročali težave. Naj povem, to ni predlog, ki bi bil usmerjen prav na neko specifično regijo ali državo. Predlagamo torej varnostno klauzulo, ki bi omogočala začasno prekiniti oprostitev vizumske obveznosti, če bi kriteriji, če kriteriji ne bi bili spoštovani. Tukaj pa prihajam na postopek za varnostno klauzulo da bi se to ukinilo, bi imeli na uh, razpolago dva postopka. Uh, prvi uh, bi bil postopek soodločanja, vendar pa se vsi strinjamo, da to ni nujno potrebno. Lahko bi uh, to na hitro sprejeli, so zakonodajna vloga pa eh, zahteva nekaj časa. Po postopku komitologije bi tudi lahko eh, to reševali, vendar pa bi tukaj morali obstajati zelo jasni eh, kriteriji, jasna pravila, da bi se taka klauzula lahko začela izvajati. Danes ne bom govoril o podrobnostih eh, teh kriterijev, kriterijev, ki bi lahko eh, vodili v prekinitev oprostitve vizumske obveznosti. Vendar pa smo skušali že določiti kvantitativne kriterije, ki bi upravičili uh, sprožitev takšne klauzule. Kdaj, če in kako se bo to zgodilo, ne bo takoj prišlo do uh, prekinitve oprostitve vizumske obveznosti. Komisija bi morala najprej podati oceno ali ta nujna situacija v eni ali večjih državah. vpliva na uh, eh, EU in pri tem upoštevati tudi poročila Frontexa in drugih organov. Treba bi bilo obvestiti uh, države članice in potem bi komisija poročala o tem. Postopek komitologije ne uh, daje veliko prostora parlamentu. In zato mislim, da bi tukaj mm, vas moral upozoriti na nekaj, kar je komisija uh, zapisala v mm, memorandum, torej v obrazložitveni memorandum. ko bi torej šlo za prekinitev oprostitev vizumske obveznosti za eno ali več držav, bi se uh, moralo vse to upoštevati in mi bi z vami razpravljali o tem, ali se lahko uh, to izvede po postopku. V običajnem postopku ima parlament možnost uh, pregleda in nadzora. in razpravlja se o tem, ali komisija ima eh, pristojnost eh, za to ali ne. Nima pa parlament dokončne eh, besede pri prekinitvi oprostitve vizumske obveznosti. Tukaj bodo vsekakor še potekale razprave, ko bo šlo za formalizacijo tega dogovora. kot sem že povedal, v tem postopku ne bo eh, nekega avtomatizma, če eh, bo država članica zaznala nujno kritično situacijo, eh, se bodo upoštevali vsi pomembni elementi, skušalo se bo uporabiti druge klauzule in v tem primeru je naša varnostna klauzula uh, samo skrajni izhod iz kritične situacije. Še nekaj o vzajemnem mehanizmu, mehanizmu vzajemnosti. Tak uh, mehanizem že imamo po ponostavljenem postopku v trenutni uredbi, vendar pa ta postopek uh, ni v skladu s soodločanjem, ki velja za področje uh, vizumov. Določeno, uh, to je bilo določeno uh, leta 2004 in 2005, preden je začel veljati postopek soodločanja. In to je zdaj treba izboljšati, da se bo povsem upošteval postopek soodločanja, ki zdaj velja na tem področju. Eh, da bomo lahko izvajali povračilne ukrepe, naprimer eh, do državljanov tretje države. prišlo je do predlogov, da se uvedejo še druge spremembe, eh, ki bi naredile eh, ta mehanizem bolj učinkovit. Mislimo, da je mehanizem že učinkovit, tako kot je, vendar pa je komisija pripravljena prisluhniti eh, tako svetu kot Evropskemu parlamentu, ali bi lahko obstoječi sistem še izboljšali. obstajajo še druge eh, tehnične eh, teme, naprimer eh, vizumi za turške državljane v luči sporazuma. Potem se je uredba 539 uskladila z vizumskim zakonikom mislim, da bi morali imeti še bolj poglobljene tehnične razprave. Za zaključek pa eh, naj ponovim svojo pripravljenost, da bi lahko še imeli take sestanke oziroma sestanke, na katerih bi razpravljali o tehničnih vidikih teh vprašanj. The, the rapporteur, we're hearing, we're hearing from the presidency, Polish presidency. Eh, preden bo spregovoril poročevalec, ima besedo še polsko predsedstvo. Much, Najlepša hvala. Uh, rad bi čestital članom odbora, pa še nekaj uh, z naše strani. Sem namestnik. Uh, v skupini za vizume v svetu. Imeli smo prvo obravnavo eh, v naši delovni skupini o predlogu, ki ga je predstavila komisija. Z veseljem lahko povem, da za zdaj nismo zaznali velikih nasproti v mnenjih naših članov. Eh, stališča komisije so sprejeli z razumevanjem in v nadaljnih pogajanjih upamo, da ne bo težav. Seveda obstajajo zanimive točke, o katerih bomo še radi razpravljali. Države članice eh, zanimajo predvsem eh, kriteriji, eh, po katerih bi prekinili oprostitev vizumske obveznosti. Komisija je rekla, da ne bo uh, prišlo do eh, diskriminacije oziroma do nekih avtomatizmov, po katerih bi državljani izgubili, avtomatično izgubili eh, to prositev vizumske obveznosti. V naših mednarodnih odnosih moramo uporabiti eh, različne inštrumente in z veseljem se bom še vrnil k vam in poročal o razvoju dogodkov razpravljali bomo seveda o tehničnih zadevah in tudi o bolj političnih. Zdaj pa gospod Diaz de Mera, naš poročevalec. Gracias, Najlepša hvala, gospod predsednik. Zelo cenim pripravljenost komisije, tako komisije kot sveta, eh, pri pripravi tega poročila. Dve, eh, dva sestanka sem že imel s svetom in en sestanek s predstavniki komisije, s predstavnikom komisije gospodom Dekustom. Mislim, da je dobro povedati tudi nekaj stvari, poleg tega, kar je že bilo rečeno na to temo, da se bo oblikovalo tudi stališče poročevalca in sodelavcev. Gre za 76. člen odstavek 2 uh, eh, v pogodbi, ki se ukvarja s tem. Gre pa za to, da se olajša uh, prehod eh, meje uh, tretjih državljanov, državljanov tretjih držav in da se hkrati prepreči zlorabe tega sistema. s temi spremembami bomo dobili uh, boljše in več prednosti za tiste, ki potrebujejo, ki resnično potrebujejo mednarodno zaščito. Torej za tiste, ki potrebujejo mednarodno zaščito, kot sem rekel. Potrebujemo še nekaj tehničnih uh, posodobitev. Uh, poleg tega pa predlog prinaša tudi. Uh, Eh, klauzulo, varnostno klauzulo. Predstavnik komisije je že zelo podrobno govoril o tem. Sam bi rad eh, ne samo ponovil, ampak še poudaril vprašanja, ki so povezana s to varnostno klauzulo. Ta vprašanja so tesno povezana tudi s postopkom eh, uporabe klauzule in z aktivacijo, torej z uporabo te klauzule. Če bomo imeli še eno klauzulo, uh, se bojo stvari zapletle. Enega že, eno klauzulo že imamo v omenjenem odstavku in sicer gre za azil ta, eh, pa bi prejšnjo dopolnjevala. Vendar pa je uh, ta varnostna klauzula, ki jo predlaga komisija, različna. Uh, drugačna. Da več prostora za uh, uh, posploševanje, pa hkrati prinaša več pravne varnosti. Vendar pa uh, smo šele na začetku poti. Povzetek, kar se tiče postopka, pa je naslednji treba je obvestiti, treba je potem oceniti eh, situacijo v zadevnih državah. In sicer bo to eh, naredil urad eh, za migracije in pa Frontex. Torej, moramo se tukaj držati postopka komitologije, kot je zapisano v pogodbi. Treba pa je upoštevati tudi to, da poročevalec in odbor Libe, da bosta uporabila pravna sredstva, ki jih parlament ima. Prek predlogov sprememb bo parlament Eh, naredil učinkovit eh, ta politični dogovor, o katerem je govoril gospod De Gucht. Zato tudi prosim za podporo različnih političnih skupin. Po mojem mnenju reforme in pa klauzula predstavljajo tudi odvračilen ukrep in omogočajo zaščito Evropske unije pred uh, ponavljanjem goljufij in zlorab. Varnostna klauzula bo tudi pomagala ohranjati eh, proces liberalizacije vizumskega režima in bo ohranjala tudi njegovo legitimnost. Glede mehanizma vzajemnosti pa naj povem naslednje. Tukaj gre za ukrep, ki je v skladu eh, z vzpostavitvijo vizumskega režima v državi, če ta država ne bo uh, spoštovala kriterijev. Ta ukrep ne bo. Uh, v nobenem primeru izveden uh, samo enostransko in tudi ne avtomatično. Tudi tukaj bo potrebna podrobna ocena, v kateri se bo upoštevala zunanja politika, globalna zunanja politika Evropske unije. Eh, torej, tukaj gre, če se izrazim v španščini, za uh, mater jagenčka. El capítulo relativo a refugiados y apátridas residentes. Uh, tukaj imajo poseben položaj tudi, uh, ima ta poseben položaj Irska in Združeno kraljestvo. eh, ko gre za uredbo 539. Imamo tudi oprostitev obveznosti za, obveznosti za določene kategorije državljanov. To je zapisano v členu 4 skozi 1. Mm tukaj je pomembno tudi eh, prehajanje meja eh, prek morja oziroma po rekah. Prehajanje meja po morju in po rekah. Spoštovati je treba mednarodno pravo. To je v splošnem vsebina mojega poročila. Smo pa priče že devetemu eh, spreminjanju te uredbe in tudi pri zadnjem spreminjanju sem bil poročevalec jaz. Eh, šlo pa je za vizumsko obveznost za državljane Kitajske in Tajvana. Pa še nekaj besed o terminologiji. Da se ohrani koherentnost uh, tukaj v parlamentu, želim povdariti potrebo, da se uporabljajo natančni termini, ko govorimo o uh, priseljevanju in sicer nezakonitem priseljevanju. Zaželeno bi bilo, da se beseda migracije oziroma priseljevanje, da se znebijo um, negativnega prizvoka, ki ga ima nezakonito priseljevanje. In zato je treba ustrajati, da se uh, vedno govori o nezakonitem priseljevanju oziroma o ilegalnem priseljevanju. Delo je lahko uh, nezakonito, uh, priseljevanje je lahko nezakonito, uh, posredniki so lahko nezakoniti, ne pa žrtve. O tem potekajo že dolgotrajne razprave. tukaj v parlamentu, v komisiji in svetu. In sicer uh, sam želim, da se uh, uporabljajo natančni termini komisarka na parlamentarnih zasedanjih, nikoli ne govori o no, ne govori o ilegalnem oziroma nezakonitem priseljevanju, ampak o nepravilnem oziroma neurejenem priseljevanju. Hvala, da ste nas upozorili na uh, terminološko vprašanje. Tega ne smemo podcenjo, podcenjevati. Uh, večkrat besede uporabljamo uh, kar tako in resnično je pomembno, da se uh, uporabljajo termini tako, kot je treba. Uh, beseda migrant oziroma priseljenec se mora uh, otresti negativnega pomena, ki ga ima nezakonito priseljevanje oziroma neurejeno priseljevanje. Gospa Latford je naslednja. Um, Hvala lepa, gospod predsednik. Bom kar kratka. Seveda razumem, kakšna je bila motivacija za pripravo tega predloga, ampak eh, vendarle se mi postavlja cela vrsta vprašanj ta mehanizem naj bi reševal nujne primere, ampak če tri mesece traje, da se spreme odločitva in imamo tukaj nujni primer, bodo imeli ljudje še tri mesece časa, da vstopajo v Evropsko unijo brez vizumov, dokler si Brusel eh, ne uredi zadev v glavi in spreme ustrezne odločitve. tukaj tudi vprašanje odeležbe parlamenta. Gospod Jazdemera bo kaj več lahko povedal o tem, kdo bo izključen iz eh, sprejemanja odločitev na tem področju. Na vsak način eh, moramo najti drugačno roko tri mesece za odločanje v nujnih primerih. To je prva točka. Druga točka. kriterij je povečanje za najmanj 50 odstotkov. Za osebe, ki nezakonito prebivajo ali neupravičeno. Ampak 50 odstotkov 10 ni veliko. 50 odstotkov 10 tisoč pa je bistveno več. Vprašanje je torej, od česa je teh 50 odstotkov, ker nimamo nobenih omejitev, kar se zdi v število. Pravgotovo ne bi imeli nekega nujnega primera, če bi prišlo za nekaj desetin več ljudi ali nekaj sto več, ampak nekaj drugega pa je, če jih prihaja na tisoče zato me čudi, da ni nobenega praga, kar zadeva število. In to, kar je povedal gospod Kojster, gle, ko je omenjal, da zadeve niso specifično urejene po državah, torej, da ne gre za države Zahodnega Balkana. In lahko, mogoče spomnite, potem, ko šest eh, tedna nisem bila tukaj, ni, moji možgani še ne delujejo tako hitro. Katere druge države v eh, soseščini Evropske unije, sosedne države imajo te oprostitve? Kolikor vem, nobena od severnoafriških držav. Katere bi bile potencijalne države za tako oprostitev? ki so v neki geografski bližini do Evropske unije. Se ne razmišljam, eh, oziroma nisem pa polno pripričan, v katerih državah, poleg Zahodnega Balkana, o tem govorimo. Se pa še gospa Ždanoka. Ja, hvala. Pozdravljam gospoda Dekastro tukaj naj povem, da vse strinjamo, da potrebujemo neko varnostno klauzulo, vendar pa bi želeli kaj več izvedeti od komisije. o tem, zakaj so bili prav ti pogoji izbrani za odločitev o izključitvi države iz eh, oprostitve vizumske obveznosti. Dali ste, da bodo zadeve proučene primer za primerom. Hkrati pa uvajate neke zelo konkretne kriterije nekateri od njih zajemajo tudi natančne odstotke. Kaj torej pomeni nenaden porast najmanj 50 odstotkov števila državljanov, ki nezakonito prebivajo v državi. Torej, lahko bi bil uh, eden in potem prišel še eden in to bi bilo 50 odstotkov povečanje oziroma celo 100 odstotno povečanje it's a little bit strange to have uh, from one side uh, uh, uh Torej malce je čudno je, da po eni strani želite zadeve proučevati individualno, po drugi strani pa imate neke splošne kriterije, ki niso zadostni, ki bi morali biti bolj določni. Seveda se strinjamo s tem. da nima smisla spreminjati vsebine in eh, namena tega predloga, pa vendarle bi si želi več eh, besed razlage strani komisije. Gospod Demera se bo prav gotovo posvetoval s poročevalci v senci in potem bomo morda dobili priložnost izvedeti nekaj več o tem predlogu. Gospod De Castor ve, kako pomenilo to vprašanje. Zahvaljujem se tudi njemu osebno za uvedbo nove posebne kategorije v uredbi 539 iz leta 2006. So, države, brez, so ljudje osebe brez državljanstva, ki imajo potnili iz države članice. Vse 500 tisoč eh, ljudi iz Latvije in Estonije sodijo v to kategorijo, pa vendar. In eh, to govorim tudi tebi, Sara. Nimajo oprostitve vizumskega režima z Združenim kraljestvom in Irsko. In če govorimo o ljudi brez državljanstva, iz Združenega kraljestva in Irske, ki prihajajo v države, ki imajo ta režim, bi bilo dobro, če bi imeli neko vrsto vzajemnost tudi na tem področju. Ne vem, gospod Dekastor, ampak upam, da lahko to vprašanje postavite, ko se boste pogovarjali s vašimi kolegi iz Združenega kraljestva in Irske. Na splošno pa podpiramo to varnostno klauzulo, si pa želimo več informacij. No, kot ste verjetno opazili, spet precej zamujamo. Še vedno nas čaka ena točka na dnevnem redu, imamo še gostujočo govornico pri zadnji točki in sicer Gre za predstavitev koordinatorje za boj proti trgovanjem z ljudmi. Zato bi prosil komisijo, ki je bilo postavljeno nekaj konkretnih vprašanj, da je na koncu čim krajša, tako da bomo lahko dobili še zaključke poročevalca in prišli na zadnjo točko dnevnega reda. Komisija, izvolite obdobje treh mesecev za sprejem odločitve, če neka država ugotovi, da gre za nek nujen primer. Najprej treba ugotoviti, a gre za nek uh, nujni primer, če je bi komisija lahko že o tem izvedela pred eh, urad eh, nam obvestilom, vendar pa nimamo avtomatične povezave med obvestilom in odpravo oprositve vizumskega režima. To se pravi, da moramo imeti nek postopek od prve do druge točke. Povečanje spet na deset, eh, kar zadeva nezakonite preseljence v mali državi, je nekaj, kar je vključeno v mojej prvi izjavi, ko sem dejal, da ne bo nobenega avtomatizma. Treba si je pogledati, vpliv na celotno Evropsko unijo in na posamezno državo članico. Kar zadeva vzhodno partnerstvo, imamo dialog z Ukrajino in Moldavijo ali Moldovo. Doslej je vedno prihajalo do povezave z sporazumjem o ponovnem sprejemu. Takšne sporazume imamo z Gruzijo, kar zadeva Armenijo in Azerbajdžan, bo komisija septembra sprejela priporočila za pogajanja v vzhodnem partnerstvu, pa bo ta možnost dana za vse. Ampak najprej, prejdemo najprej na oprostitve vi, obveznosti vizumov in sporozume o ponovnem sprejemu, preden nadaljujemo s našim delom, kar pa se deja osebe, ki eh, prebivajo v Združenem kraljestvu in eh, na Irskem, eh, te niso vključene v ta režim in to je ena od lukenj, ki jih želimo tukaj zapolniti, hkrati pa ohraniti možnost za države članice, da zadeve preučujejo same. To je seveda nekaj, o čemer se bomo morali bolj podrobno pogovoriti z kolegi iz Združenega kraljestva in Irske, pri čemer pri tej uredbi Združeno kraljestvo in Irska niso člani. Upam, da sem bil dovolj kratek. Okay, Prosim, če ste če čisto kratko zaključili to razpravo. Ja se terminor. Hvala. E, najprej bi se zahvalil svetu in komisije, komisiji, ponovil svojo zahvalo in se zahvalil tudi gospema Latford in gospe uh, Zdanoki. Upam, da bom z njuno pomočjo in s pomočjo drugih izboljšal predlog. Ponovil bi nekaj, eh, kar je rekla že komisija. Eh, tudi sam sem pripravljen, bi bil vesel eh, čim več neformalnih srečanj, na katerih bi pojasnili različne tehnične vidike. Najlepša hvala. Hvala, ker ste bili tako kratki. Zdaj pa na, prihajamo na zadnjo točko na dnevnem redu. Gre za 14. točko, malce zamujamo kot običajno gre za skupno sejo eh, glede predstavite koordinatorke Evropske unije za boj proti trgovini gospe Mirje Vasiljadu o trgovini z ljudmi. 5. aprila je bila sprejeta direktiva o preprečevanju in boju proti trgovini z ljudmi na močen pritisk Evropskega parlamenta, je bila imenovana tudi oseba, ki je koordinator za boj proti trgovanju, to je gospa Vasilija Vasiljadu. Hvala, da ste se odreži naše seje in zahvaljujemo se že vnaprej eh, tolmačem, ki nam bodo podarili še pet minut njihovega prostega časa, zato da izvedemo to predstavitev, tako kot je to potrebno. Gospa Vasiljado, izvolite. Hvala lepa. Hvala lepa, da ste še tukaj in me poslušate ob tej pozni uri. Vem, da to ni tako lahko. Spoštovane poslanke in poslanci, naj najprej izrazim zahvale vsem za uvedbo politike in interes za preprečevanje boja z ljudmi in zato, da se zanimate za moje delo in aktivnosti, v katere sem upletena. Cenim vaše delo in prizadevanje za vzpostavitev te politike. Mislim, da ste jasno povedali, da je politična volja, da se nekaj spremeni v življenju žrtev. Kot je že rečeno, sem začela delati pred šestimi meseci in upam, da bom lahko izvedla ne nemogočo nalogo koordinacije med evropskimi institucijami, agencijami, tretjimi državami, mednarodnimi akterji na področju boja proti trgovini z ljudmi. Včasih nas prebudijo številke, zato bi vas vse spomnila, da je trgovina z ljudmi suženstvo številke rastejo. Na svetovni ravni govorimo o 2,5 milijona ljudeh, 80 odstotkov teh žrtev je žensk. In seveda gre za oceno, zelo približno oceno leta 2011 eh, smo slišali številko 27 milijonov ljudi, ki so danes sužnji. Poskušala bom biti čim bolj kratka. To pomeni, da se treba osredotočiti na prevencijo, preganjanje partnerstva. In to tudi pomeni, da če nam ne bo uspelo upoštevati pravico in enakost spolov, In eh, protidiskriminatorost nam ne bo uspela pri tej nalogi, zato je moja prva prioriteta in tudi velik izziv, da zagotovim koherentnost eh, in koordinacijo tudi med eh, službami Evropske komisije in agencijami Evropske unije. Tradicionalno se z trgovanjem ljudmi ukvarja kriminalistični oddelek v okviru GD Home. Eh, odbor je večkrat povdaril, da tako ne more iti več naprej. Ta je seveda pomemben pregon, hkrati pa so pomembna vprašanja eh, tudi prevencija, torej preprečevanje, eh, pa tudi iskanje možnosti obravnave žrtev, skrb za žrtve, pa tudi zunanja dimenzija evropske politike. In vse to vpliva na naše delo. Zato je treba vzpostaviti ključne politike, jasne ključne politike, potrebujemo jasno sliko različnih eh, služb in tega, s čem se ukvarjajo. Trenutno poskušamo zvrati vse informacije na področju sodelovanja na področju politik, migracij, e, enakosti spolov, protidiskriminatornosti, zdravstvene politike in to je samo začetek. Del tega pa je seveda tudi sporočanje eh, ali podajanje sporočila o pomenu eh, te tematike in potrebe po partnerstvih, partnerstva med eh, javnimi in nejavnimi, nevladnimi organizacijami je seveda dobrodošel. Partnerstvo treba spostaviti vsemi, ki so v stiku z žrtvami trgovanja z ljudmi. Seveda tu potrebujemo okrepljeno koordinacijo na evropski ravne. Treba dati jasno sporočilo kriminalcev in po, kriminalcem in uh, eh, povdariti podporo žrtvam. In čez leto in pol bomo dobili ustrezno uredbo na to temo. Svoj vlogo vidim tudi v tem, da zagotavljam, da te velike razlike, sploh bolj kot med varnostjo in človekovimi pravicami na ustrezen način premostimo. In to vam tukaj dobro uspeva, tako da tudi sama poskušam spostaviti konkretni dialog med našimi službami. Trenutno vzpostavljam eh, skupino, ki jo sestavljajo kolegi iz različnih eh, komisijskih služb. Doslej eh, je smo vzpostavili stike z 15 generalnimi direktorati za zaposlovanje, za industrijo in tako naprej. Samo v generalnim direktoratom za pravosodje je zelo veliko politik, ki so direktno povezane z trgovanjem z ljudmi. Glede na to, da nimam dovolj časa na voljo, vam bom samo omenjala imena teh politik, lahko pa boste postavili vprašanja. Te politike smo najprej opredelili in jih eh, identificirali. Tukaj imamo predlog glede prenovitve azilnega postopka, glede sprejema. Agenda Evropske unije o pravicah ljudi, direktiva o spolni zlorabi otroka potem zunanji notranji ukrepi eh, proti nasilju nad ženskami, potem imamo tukaj enako spolov in eh, proti diskriminatorost, eh, svežen o žrtvah, dovoljenje za prebivanje za žrtve trgovine z ljudmi iz leta 2004, potem imamo sankcije, direktiva o sezonskih delavcih, to je predlog, potem imamo. Eh, mladoletnike brez eh, spremstva in ustrezne priročnike za ravnanje z žrtvami. Vse to so zadeve, ki obstajajo in so povezane z delom, ki ga upravljamo ali ga poskušamo upraviti. V eh, GD Home in eh, drugot poskušamo spostaviti večjo koherentnost. Potem imamo agencije za notranje zadeve in pravosodje, sedem, Europol, Eurojust, inštitut za enakost spolo, eh, agencija za temeljne človekove pravice in tako naprej. 18. oktobra na dan, Evropski dan proti, trgovi, proti trgovanju z ljudmi bomo pod eh, polskim predsedstvom in sodelovanju z komisijo omogočili izmenjavo eh, mnen predstavnikov agencij. To je nujno potrebno storiti torej načrt sprejetja sporočila glede trgovine o, tr, z ljudmi v drugem četrtletju leta 2012, vse upam tako, upam, da ne bomo spostavili nekaj, kar že obstaja, seveda smo pod velikim eh, pritiskom, upam, da se bomo lahko osredotočili na zadeve, ki eh, so nujne. Naslednji teden bomo nadaljevali z. Eh, posvetovanji z civilno družbo, ki smo začeli v lanskem letu in z vsemi ostalimi deležniki glede naše strategije. Trenutno poteka brainstorming, posvetovanja in podobno. Tukaj se bomo ukvarjali tudi z zaposlovalno politiko. Pravice delavcev so tukaj ključnega pomena. Polsko predsedstvo se je že lotilo vprašanje vloge interneta pri rekrutiranju žrtev? To je seveda zelo pomembno vprašanje. Potrebujemo kampanje eh, za povečanje osveščenosti, vprašanje, ali te delujejo, kaj je treba narediti, da bodo delovali. Veliko se že dogaja, vendar pa moramo delati več tudi na področju popraševanja. To se pravi, na področju izkoriščanja z, z polne storitve, pa tudi za delo. Direktiva govori o oceni eh, stanja v državah članicah eh, glede zakonodaje o žrtvah, ki so predmet eh, trgovanja z ljudmi. Pristop ne bo celovit, če se ne bomo ukvarjali s človekovimi pravicami enako spolov in bomo stajali samo pri besedah. Tako da v našem generalnem direktoratu pripravljamo celo vrsto dokumentov, v katerih bomo poskušali ugotoviti, kaj pravzaprav pomeni spol, kakšen pomeni ima spol pri trgovanju z eh, ljudmi. Tukaj bomo naredili bistveno več konkretnega dela. Skupina strokovnjakov za trgovino z ljudmi je pripravila veliko pomembnih eh, predlogov, ki nas bodo vodili pri našem nadaljem delu. Trenutno imamo eh, zunaj razpis za sklic nove delovne skupine, ki je bil objavljen pred enim mesecem. Imeli smo tudi srečanje z nacionalnimi poročevalci, ki predvideva direktiva in to zadnji juli, zadnjega julija, ki so pristojni za jasno spremljanje ali ne spremljanje, bolj poročanje v povezavi z trendi na področju trgovanja z ljudmi. Komisija tu so predseduje in nadskoli to je bilo delo zelo uspešno in zdaj z polskim predsednikom poskušamo dobro sodelovati. Potem je treba postavljati vprašanja v povezavi z svetom Evrope, konvencijo o trgovanju z ljudmi, potem imamo skupino Greko, ki spremljajo izvajanje konvencije. S njimi sem se že srečala in eh, razpravljali smo o možnosti za zmanjšanje podvojevanja, za zagotavljanje večje koherentnosti, večje koordinacije eh, in skupnega dela v povezavi z besedilom direktive. Nekaj bom izpustila, ampak kar zadeva evropske podatke, se postavlja se prvo vprašanje, kot prvo vprašanje vedno pojavi, kakšna je situacija. In eh, odkrit odgovor je, da ne vemo. Imamo statistike, imamo podatke iz Združenih narodov, imamo nekatere indikativne podatke, notranjih ministrstv in to je vse, zato je treba zbirati podatke od držav članic. Statistične podatke, ki jih imamo, pomeni, da se z, da sodelujemo z različnimi službami komisije, kot tudi Eurostatom za pridobivanje osveznih podatkov. Upam, da se bo ta proces nadaljeval tudi v bližnji prihodnosti. Seveda je zelo pomembno vprašanje tudi vprašanje financiranja. Komisija ima 4 milijone v okviru ISEC-a, program za boj proti trgovanjem z ljudmi. 27. augusta pa je bil tudi objavljen ustrezen natečaj. Naj nekaj povem o financiranju, ne bom se spuščala v podrobnosti, ker nimam dovolj časa na voljo. V komisiji smo ob pregledu stanja ugotovili, da različne komisijske službe opravljajo dobro delo in izvajajo projekte na področju trgovanja z ljudmi zdaj smo v fazi zbiranja vsega prijetnega eh, dela, trenutno je vključenih devet generalnih direktoratov in vse informacije so zbrane na strani za boj proti trgovanju z ljudmi Evropske komisije. Tam lahko te projekte vidite. Drugo vprašanje pa je, kaj to vse skupaj pomeni tako da moramo preveriti, pregledati vse politike sedanjih in bivših pobud, da vidimo, kaj projekti prinašajo v političnem smislu, kakšne prednosti prinašajo in kako eh, potem na osnovi teh projektov nadaljujemo s strateškim načrtovanjem ali denar porabljamo na najboljši način. Tega ne vemo in eh, to moramo odkriti. Omenjala sem spletno stran. Omenjal sem spletno stran. Ne bom vam eh, naštevala, kaj je tam zapisano, ampak če si pogledate spletno stran, boste našli naslove. In končno se je zunanja razsežnost. Spet bom zelo kratka. Orientacijski dokument, usmeritveni eh, dokument eh, iz leta 2004 je bil prvi, ki nam je dal usmeritve za delo. Mačarsko predsedstvo pripravijo prvo poročilo, vključno z uh, posodobitvi podatkov držav članic o zunanji dimenziji trgovanja z ljudmi. Dobili smo 200 strani Excel datotek z podatki glede tega. To je izjemno uporabna informacija. Seveda pa moramo videti, kaj vse to skupaj pomeni kam je šel denar, je to smiselno ali bi morali spremeniti smer pri proučevanju posameznih oblik trgovanja z ljudmi in s tem se trenutno ukvarjamo. Na evropski ravni se s trgovino z ljudmi ukvarja cela vrsta pobud, e, tukaj imamo južne in jugovzhodne e, azijske države, države na Balkanu, afriške države v ustrezni nacijske načrto in tukaj imamo tudi politični dialog s tretjimi državami, sploh kar zadeva dialog o človekovih pravicah z mnogimi državami po svetu. S tem bi zaključila, upam, da sem vam podala kratek pregled nad našim delom, glede na omejen čas, ki sem ga imela na voljo. Na vsak način si bom prizadevala izboljšati koordinacijo in povečati koherentnost eh, pri vseh eh, ukrepih, ki se ukvarjajo z preprečevanjem trgovine z ljudmi. Pri tem se bomo osredotočili na partnerstva, kajti politika za boj proti trgovanju z ljudmi ne bo uspešna, če ne bomo vzpostavili partnerstvo. Zato se že veselim sodelovanja z vami v tesnem sodelovanju, v svoj mandat eh, pri zelo pomembnih eh, in eh, težavnih izzivih, s katerim se bomo srečevali. Hvala lepa, gospod Vasiljadu. Hvala lepa. Uh, eh, hvala za to zelo strastno predstavitev, hvala tudi za to, da ste jo skrajšali, zato ker uh, nas čas preganja. Torej, seveda bo sedaj sledila razprava morate pa upoštevati, da nam eh, toj mači niso neskončno na voljo, na voljo, torej vsak ima samo dve minuti na voljo. Eh, seveda vam želim vse najboljše pri v vaši funkciji. Sedaj pa bomo začeli razpravo. Prva je na vrsti gospa Het. Um, Hvala, gospod predsednik. Hvala za to, to predstavitev. Uh, mislim, da si eh, povedala vse, kar je bistveno in veliko si obetam od tega sodelovanja. Res je, da nimamo veliko časa, ampak v tem kratkem času smo prijeli veliko informacij in upam, da nas boš, eh, čim, da nas boš pogosto obiskala v tem odboru. Zelo me veseli, da si pod, povdarila to tematiko, ki je med najpomembnejšimi, kaj ti trgovine z ljudmi dobiva vedno večji obseg in mislim, da se moramo resno lotiti tega vprašanja. Uh, in dobro je, da uh, je vključenih čim več področji in tudi upam, da nam bo uspelo uh, ustvariti pritisk na države članice, tako da bodo tudi oni uh, delali več na področju boja uh, proti trgovini z ljudmi. Torej, gospa Kučar, oziroma gospa Bauer, ki je ki je so um, predsedujoča v imenu uh, odbora za imenu odbora za ženske, gospa Bauer ima sedaj besedo. Hvala. Zelo žal mi je, da nimamo na voljo prvotno predvidenega časa in malo več uh, časa za to razpravo. Na mesto 45 minut imamo samo 15 minut ali nekaj takega. Zdi se mi, da je prvi rezultat eh, nove direktive tudi ta, da je danes koordinatorka za to področje med nami. Gre za zelo resno zadevo. Želila sem vam postaviti eno vprašanje. Pod pogojem, torej ob upoštevanju, da imate zelo malo sredstev tudi eh, osebja, ali ste eh, course I, I know that we will have uh, another, another possibility to meet you. Uh... Ali bi lahko kaj povedali tudi o trgovanju z ljudmi z namenom nezakonitega eh, nezakonitih posvojitev, kajti tudi to je eh, pojav, s katerim se soočamo. Hvala, sedaj pa je na vrsti gospa Boskurt. Hvala, gospod predsednik. Eh, prisrčno dobrodošli, gospa Vasiljadu, v našem odboru. Eh, to, kar ste povedali, mi je bilo zelo všeč. Eh, pokazali ste, da ste zelo ambiciozni in tudi zelo pogumni. In eh, mislim, da prepričana sem, da vas bo parlament podpiral. Želim navezati na to, kar je povedala gospa Bauer. Pomembno za vaše delo je, in to delo eh, pokriva več tem in več eh, držav članic in zato morate imeti tudi dovolj sodelavcev. In to naj bi bil, bilo tudi težišče nasih, naših prizadevanj, kajti vse je odvisno od števila sodelavcev, da se lahko izvede delo dobro. To je na evropski ravni seveda prioriteta pri tem. Vendar želim postaviti tudi nekaj praktičnih vprašanj. Ni še pravega evropskega omrežja nevladnih organizacij, ki delajo na tem področju. Seveda so v vsaki državi članici nevladne organizacije, vendar nimajo v vseh državah enakega pristopa. Zato bi bilo dobro spostaviti omrežje. Uh, nevladnih organizacij. Kaj menite o tem? Govorili ste tudi o tretjih državah in državah kandidatkah e, ob robu Evropske unije, ki so pogodo tudi tr pogosto tranzitne države ali celo države izvora. In tudi ti je treba vključiti, tako da bi v sodelovanju z njimi eh, sprejeli ukrepe, naprimer državami Balkana ali tudi s Turčjo, tako da se poskrbi za dobre politične ukrepe tudi v teh državah. In končno želim povdariti, kako pomembno je sodelovanje z Europolom in Eurojustom. Ali ste že eh, sprejeli eh, pobude, da bi izboljšali sodelovanje tudi s temi dvema dvem organizacijama tudi želim eh, najprej čestitati koordinatorski in ji eh, zaželiti vse najboljše pri tem zahtevnem delu. Želim poudariti, izpostaviti naslednjo pobudo, da bi odbor Libe si lahko ustvaril jasno podobo o tem pojavu in vi ste koordinatorka za področje trgovine z ljudmi, torej V ta namen potrebujemo nekaj temeljnih podatkov in pojasnil. Ne vem, ali eh, bi to lahko upoštevali, tako da bomo bolj učinkoviti pri naslednjem sestanku. Najprej gre za poti eh, na kopnem in tudi po morju in tudi v zračnem prometu po zraku in potem tipologija eh, kriminalnih združenj in uh, družinske povezave med temi združenji, če govorimo naprimer o kitajskih kriminalnih združenjih ali tudi o žrtvah uh, na področju dela, družin, uh, spolne usluge in tudi trgovine z organi. Potem avtoriteta organov in motivacij uh, molč, uh, s tem, da ti organi molčijo, tudi prispevajo k temu in potem tudi spletna stran. Kako funkcionira gospod, gospa Papedrlok? No? Hvala, gospa Vasiljadu. Želim vam vse najboljše za vaše delo. Eh, predstavitev se mi je zdela zelo dobra. Eh, na nekatere vprašanja je, bil, nekatere vprašanja je bilo že odgovorjeno. Uh, mislim, želim eh, povdariti predvsem to, kar ste rekli v zvezi s potrebo po um, primerljivih številkah in indeksovino z ljudmi. Torej, kaj lahko naredimo spod specifično, da bomo prišli do teh uh, primerljivih številk. In potem drugo vprašanje se nanaša na nove vrste trgo, trgovanja. Mislim, da je mačarsko predsedstvo govorilo o novih tipih teh trgovin, kar zadeva izkoriščanje ljudi in eh, njihovo uporabo v kaznivih dejanjih. Naprimer tudi, da se jih prisili eh, prosejačenju. Kaj eh, eh, upam, da, bo, da bosta Poljska, Cipr in Danska eh, tudi nadaljevala področje na tem, eh, delo na tem področju in se eh, posvetila tudi temu. Gospa Vesil, torej sedaj na vrsti naslednja, želim najprej v prvi minuti povedati kratko zgodbo. In sicer prejšnji teden sem bila v Parizu na Grand Boulevardju in bila sem presenečenja, da sem videla 50 do 60 azijskih eh, eh, drž, eh, žensk, ki so prav gotovo bile prostitutke in tudi vprašala sem tam eh, različne ljudi in so rekli, ja, te ženske so prostitutke, to se dogaja že dve leti v osrčju Pariza. Eh, In usedla sem se tja na drugo stran ceste in nisem storila ničesar drugega kot to, in to vam želim tudi priporočiti in vašim kolegom, opazovala sem, kaj se dogaja. V 30 minutah eh, ob enih eh, sta se pojavila dva gospa, eh, gospoda in sta razdelila eh, tem 50-60 ženskam. Eh, pakete s hrano. Eh, že dolgo se ukvarjam s temi zadevami, tudi s prostitucijo eh, oziroma z vprašanjem prostitucije. In prepričana sem, da so tudi. Torej, jasno je bilo, da gre, za orga, da, da gre za organizacijo tega v Parizu in zato imam dva predloga na osnovi te zgodbe pojdite iz vaših pisarn, vi in vaše kolegice, pojdite v Amsterdam, v eh, Pogovarjate se z, lokalnimi, z lokalno policijo, in tako boste tudi razumeli te realnosti. In drugo, eh, ustvarjate pritisk na države članice, da bodo res storile nekaj proti trgovini z ljudmi, proti prostituciji in tako naprej. Preveč se govori o tem, premalo je akcije in preveč je trpljenja za ženske, ki so eh, žrtve <clears throat> te trgovine z ljudmi. Sedaj pa imate besedo vi, gospa Vasiljadu. Eh, poskusila bom biti zelo kratka. Eh, izpostavili se številne točke, mnogi so govorili o novih oblikah trgovin, ki se razvijajo, predvsem tudi beračenje, potem posvojitve, potem tudi eh, gospodinsko delo, organ, trgovina z organi in tako naprej. Eh, Seveda se zavedamo dejstva, da se to razvija, ne? poznamo obsega tega. Strategija uh, je ta, da bomo naslednje leto v sporočilu obravnavali vse to, potem o. Uh, Želimo seveda vzpostaviti tudi omrežje, na katero je bilo opozorjeno. Potem nekaj je storilo tudi že mačarsko predsedstvo v zvezi z novimi oblikami trgovine z ljudmi. In mislim, da potrebujemo trajen dialog o tem in to si pričakujejo tudi predstavniki držav članic. In treba je to seveda bolj spremljati, tako da bomo trende bolj jasno prepoznali. In seveda je treba projekte tudi financirati. E, komisija je v, v razpisu seveda e, prosi vse, Eh, ki se bodo prijavili, da upoštevajo tudi te nove oblike, kar zadeva različna politična področja in kako jih usklajujemo, moram reči, da so Viri zelo omejeni, ampak eh, to je čas, eh, kjer ni gospodarske rasti in to se ne nanaša samo na mene, temveč tudi na druge, na vse v Evropi. Imamo pa omrežje kolegov in kontaktnih točk, ki nam zelo pomaga pri zagotavljanju boljšega usklejevanja. To ni perfektno, ampak to je dosti bolje, kot je bilo in upam, da se bo še izboljšalo potem Evropska omrežje nevladnih organizacij. To točko sem si zapisala in si jo bom še podrobno ogledala. Kot eh, začetna reakcija na to lahko rečem, da ne vem, ali obstaja tako omrežje, mogoče se tega ne zavedam, ampak to bi bilo dobro, če bi eh, vzpostavili preko eh, financiranja v okviru ISEK-a. In to bi bilo dobro dobrodošlo. Po tem delu z agencijami to poteka. Jaz sem se že srečala z Europolom in Eurojustom, s predsednikom Europola in direktorjem Eurojusta in razpravljali smo o konkretnih možnostih za nadaljne sodelovanje. Torej, ideja bi bila, da bi našli tudi konkretne poti za sodelovanje teh agencij in zato predvidevamo tudi ustrezno prededitev, kjer bomo razpravljali o tem. Kar zadeva zbiranje podatkov, moram povedati, da vedem, vemo zelo malo. Ni harmonizacije podatkov in ra, škoda je, da države članice na različne načine zbirajo te podatke. S tem se moramo okvarjati. Seveda bi lahko začeli tudi pilotno fazo v okviru Eurostata. Eurostat eh, je pristojn za uradne statistike, ampak doslej tega še nimamo. Vem, da je kontroverzno vprašanje prostitucije in žensk, ki se jih eh, spolno izkorišča, kot sem prej že rekla, eh, na nas naslavlja. Eh, je ja, veliko vprašanj v zvezi s tem, predvsem vaša dva odbora. Komisija nima stališča do prostitucije, kajti o tem odločajo države članice. Ampak eh, sprožili bomo študijo o tem in ta študija se bo, upam, kmalo začela in upam, da bomo potem vedeli več o posledicah eh, popraševanja, tudi kar zadeva spolno izkoriščanje in da bomo razumeli povezavo z nasiljem, prisilo in tako naprej. In države članice z državami članicami in zainteresiranimi stranmi se bomo eh, posvetovali. To je zelo zahtevno področje. Vem, jaz sem bila v teh krajih in sem se tudi srečala z nekaterimi. Lahko grem, to naredim ponovno, ampak o to, o čemer ste povedali, poznam. Govorili poznam. Hvala, da ste me poslušali. Veselim se nadaljnega sodelovanja in seveda vas bom tudi spet. Uh, rada obiskala in obveščala o delu. Hvala, gospa Vasiljadu, za ta uh, kratek